Zato upam, da vam bom lahko zadeve pojasnil čim manj zapleteno. Po začetku glasovanja boste na ekranu videli naslednje podatke. Najprej predmet glasovanja, torej zakaj sploh gre, torej izvolitev podpredsednika. Potem seznam kandidatk in kandidatov. In videli boste tudi število prostih mest. Z drugimi besedami, videli boste devet kandidatk in kandidatov, obenem pa bo jasno povedano tudi to, da je prostih le osem sedežev. Ime kolegice ali kolega, ki ga želite izvoliti, lahko označite tako, da spodaj pritisnite pod ekranom desno tipko, torej pod zaslonom imate desno tipko. In tam lahko označite kandidata ali kandidatko, ki ga želite izbrati. Pritisnite morate na tipko da. To je leva tipka. Torej, Z desno tipko označite kandidatko ali kandidata, ki ga želite izvoliti, sama izvolitev pa s tem, da izberete plus. Takrat bo zasvetila modra kontrolna lučka. Tako ne bo nihče vedel, kako ste glasovali za to modra. Ko se pojavi ta modra lučka, boste videli pred imenom zvezdico. To pomeni, ko nekoga izberete, se pojavi zvezdica in s tem je izvolitev tega kandidata opravljena. Zato da bo vaše glasovanje tajno in da nihče ne bo videl, koga želite izvoliti in če želite še enkrat navzgor in navzdol po seznamu, potem uporabite kurzor. To pomeni, da lahko greste navzgor in navzdol po seznamu in sicer z desno tipko. desno tipko greste lahko navzgor in navzdol. Kot rečeno, ko nekoga izberete, pa se pojavi zvezdica in s tem je izvolitev tega kandidata zaključena. Vse dokler ne bom zaključil tega postopka, lahko prosto izbirate kandidate. Ko bom zaključil postopek, ne boste mogli več pritisniti na plus in tudi ne boste mogli več pritisniti razveljaviti svojega glasovanja. Sedaj bomo opravili poskusno glasovanje. Zato, da bomo vsaj enkrat preizkusili, ali vse kolegice in kolegi obvladajo glasovanje. Ich frag jetzt noch mal. Še enkrat sprašujem, tehnično osebje, ali sem vse pravilno razložil. Sem prav povedal tudi glede kurzorja, ki ga uporabljate za to, da greste po seznamu na vzgor ali na vzdol. Ich sehe, wir wissen Bescheid. Dobro, vidim, da je bilo to pravilno razloženo. Zdaj, gospe in gospodje, boste našli imena pevcev Monserrat Cabellé, Placida Dominga in tako dalje. Ta imena boste našli na svojem ekranu. Sedaj bomo opravili poskusno glasovanje s pevkami in pevci. Singer selection. so wir müssen noch warten bis die künstlerin Počakati še moramo, da umetnice oziroma umetniki prispejo. Očitno so še v prostoru za vaje. Gospod Pavaroti žal ne. Bitte noch um einen Moment Geduld. Ja. Prosim še za trenutek potrpljenja. Mhm. We could also take former prime ministers also. Možnost bi bila tudi, da vzamemo na mesto pevcev in pevk bivše premijeje in premijejke. Ja, gospod predsednik ne vem zdi se da test ne deluje ampak ali gre to eh, ali gre tukaj za eh, novo tajnost glasovanja da ne vemo za koga glasujemo Ich warte noch mal fünf Minuten, tut mir leid, ich weiß. Še pet minut bo treba počakati. Ne vem, zakaj tehnika ne deluje. Lepo prosim za še malo potrpljenja. So. Monsieur Lambert, euh, qui proposez vous pour le groupe vert? Monsieur Gospod Lambert. Alors, on commence. Wir beginnen. Also, ich erkläre jetzt den Wahlgang. Torej, začenjamo z glasovanjem.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 Še enkrat bom vprašal, torej, ali vsi veste, kako tehnika deluje. Ste vsi glasovali? Prav potem je glasovanja konec. So. Also, abgegebene Stimmen. Tako. 694 oddanih glasov, 673 veljavnih, absolutna večina, 327. Nihče od pevcev in pevk ni bil izvoljen. Tako. Dank. Hvala lepa. Komm jetzt zur elektronischen... Tako, sedaj pa elektronsko glasovanje. Še enkrat bom prebral imena kolegic in kolegov. In na alfabetični redfolge moramo abstimirati glede kandidatin. V vrstnem redu Castaldo, Kreto, Črnecki, Guillaume, Lambsdorff, Lunaček, Papadimulis, Ren in Sasoli.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 haben alle kolleginnen und kollegen abgestimmt. bitte sehr herr ertug! herr präsident kurze frage. gospod predsednik kratko vprašanje. ker eh, ni bilo soglasja če imamo osem glasov na seznamu jih moramo voliti najmanj pet. Ne, pravi predsednik, lahko volite enega, največ pa lahko date osem glasov. Lahko se odločite, da ne glasujete za nikogar. Največ pa lahko date osem glasov. Osem podpredsednikov še potrebujemo. Name. also wir müssen das noch einmal klarstellen wir haben neun torej, najpojasnim devet kandidatov in kandidatk imamo osem pa še položajev torej lahko glasujete največ za osem kandidatov previdno bom vprašal ali še kdo ni glasoval mislim da ste že vsi Potem sedaj uradno sprašujem, ali ste vsi oddali svoj glas. Ponavljam, ste vsi glasovali? Potem je glasovanja konec. Abgegebene stimmen 704. 704 oddani glasovi. 691 veljavnih glasov, neveljavnih 13, 346 je kvalificirana večina. Gospa Kreto, 406, izvoljena. 406 Gojom, izvoljena. Sasoli, 394, izvoljen. Ren, 384, izvoljen. 267 Lamsdorf, ni izvoljen. Lunaček, 244, ni izvoljena. Črnecki 243 ni izvoljen, gospod Papadimulis 210 ni izvoljen, Kastardo 115 ni izvoljen. Torej potrebujemo še tretji krok. Najprej sprašujem izvoljene. frage zunächst die gewählten ob sie ihre wahl annehmen. najprej sprašujem izvoljene ali sprejmejo izvolitev ali morda kdo tega ne sprejema sprejemate prav tako sedaj pa enak postopek tretji krog volitev. naj opozorim da bomo v tretjem krogu potrebovali enostavno večino. Gospod Luke. Gospod predsednik, lahko razložite,